našim zasedanjem. Preden pa prejdemo na delovni program Nemsk, nizozemskega predsedovanja, imamo vprašanje, ki zadeva poslovnik. Verjetno veste, da je konferenca predsednikov sklenila, da prosimo odbor Libe, da se ukvarja z vprašanjem, ki se je pojavilo na Danskem v zvezi z socialno pomočjo beguncem. Na željo konference predsednikov sem odbor Libe zaprosil, da obravnava to zadevo. Koordinatori tega odbora so skupaj z menoj sklenili, da o zadevi ne bodo odločali oziroma jo obravnavali takoj, pač pa na enem od naslednjih zaseden. Gospod Moraes mi je to sporočil v svojem dopisu. Torej, gospod Moraes mi je to sporočil 15. januarja. In sicer, da bo odbor to obravnaval konec januarja ali v začetku februarja. Potem me je kontaktiral gospod Lamberts s prošnjo njegove skupine, da bi naredili to, kar lahko in sicer, da bi poskrbeli za to, da bi spontano brez obravnave v odboru libe to vrstili na dnevni red plenarnega zasedanja. Posvetoval sem se z vsemi skupinami, da bi ugotovil, ali obstaja večina za tak predlog. Velika večina mi je do danes zjutraj poslala odgovor, da ne vidi potrebe, da bi to kot nujno uvrstili na dnevni red danes. To vam moram sporočiti. Gospod Lambert, izvolite. Merci pour votre explication, monsieur le président. Donc, visiblement, euh hvala lepa, gospod predsednik, za vašo razlago. Očitno je veliko ljudi, ki ne želijo govoriti o razmerah na Danskem. Ampak mislim, da je to vprašanje verodostojnosti Evropske unije in vprašanje verodostojnosti naše